πρόεδρος. Καλησπέρα σας κύριε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Lep pozdrav vsem skupaj, spoštovane kolegice in kolegi, nadaljujemo z zasedanjem. Najprej vas eh, obveščam, da je zapisnik včerajšnje seje že na voljo. Če ni pripomb oziroma predlogov za spremembo je zapisnik s tem tudi sprejet. Tako, prva točka na dnevnem redu za današnje popoldne.